upam, da bo ta sporazum dejansko eh, dobro zaključen. Na ta način se bodo prometne povezave izboljšale. S tem zaključujem razprave. Glasovali bomo ob 11.30. Sedaj imamo na dnevnem redu posebno drugačno razpravo. Gre za poročilo gospe Balcani o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2012. Prosim, eh, da se tudi gospod eh, komisar usede. In sedaj pa eh, dobi besedo gospa Balcani, poročevalka za štiri minute. Dokument, ki ga danes obravnavamo, ni samo dokument o prednostnih nalogah na, v naslednjem evropskem proračunu, ampak je tudi in predvsem strateški dokument o novi vlogi, ki ga mora imeti evropski proračun v okviru um, okrepljenega ekonomskega upravljanja. Letos je, imamo prvič uh, evropski semester, uh, to je semester, ki smo si ga zamiznili, zato da zagotovimo maksimalno uskladitev med evropskim proračunom in proračunom držav članic, zato da ustvarimo maksimalne sinergije maksimalno dopolnjevanje, komplementarnost in to pomeni v glavnem eno stvar in sicer uh, približevanje, približevanje med eh, proračunu držav članic uh, z Evro velikimi cilji evropskega proračuna. Danes ti cilji, evropski cilji so lahko zgolj cilji strategije 2020. To je velika ambiciozna strategija s štirimi osnovnimi cilji in sedmimi velikimi pomembnimi pobudami problemi. To so pomembni cilji, ki pa so tudi hkrati tudi zelo specifični. Prvi cilj je izredno pomemben, kaj ti pomeni uh, ustvarjanje neke Evrope, ki bo boljša zaposlovala z ustreznimi naložbami. Imeli bomo torej veliko prednostno nalogo za preračun 2012, ne smemo tratiti s časom, kaj, zato da se bo strategija 2020 lahko uresničila in moramo začeti ravni s prvim ciljem več zaposlitev v Evropi. Uh, E, torej je ključnega pomena, je nujno, da začnemo takoj opredeljevati razsežnosti strategije 2020 v okviru našega proračuna. Zato, da lahko to dosežemo, potrebujemo dvoje v glavnem. Tre, potrebno je, da načrtujemo, da gledamo v prihodnost, kaj pomeni načrtovati, izključiti matematske pristope k proračunu. To nima smisla. Matematski pove, pove, povečanje ni koristno. Moramo si ogledati konkretno, kateri so koristni programi in projekti za našo strategijo 2020. Moramo gledati v prihodnost in to pomeni eno stvar v glavnem in sicer biti pozorni ne, ne samo na plačila, ampak tudi kar zadeva prevzem obveznosti, kar ti se prevzemam obveznosti, lahko ustvarimo neko finančno vzdržno prihodnost za unijo. Potem imamo izredno pomembno temo, to je tema prožnosti prihajamo, približujemo se koncu uh, od nekega obdobja programiranja in torej proračun je posebno tok, zato je pomembno razmišljati od vsega začetka o vseh instrumentih za prožnost, ki so nam na voljo, kot temeljna sredstva za ta proračun, ki ga opredeljujemo. Tako uh, bo uh, dejansko, to bo pomembno ne za, samo zato, da stopimo prvi korak v smeri strategije 2020, ki ne sme biti neuspeh, tako kot smo že doživeli v preteklosti, ampak ampak če hočemo, da je tudi koristen in učinkovit proračun, prepričana sem, da vsi ti veliki cilji bodo uresnišljivi samo, če bomo skupaj gradili in sicer tudi zelo strpno eh, vzdušje institucionalnega sodelovanja. Institucionalno sodelovanje je ena od, eden od velikih izzivov Lizbonske pogodbe, o katerem govorimo s premalo pozornosti. Institucionalno sodelovanje pomeni res ustvarjanje nekega vzdušja enakopravnosti za to, da lahko skupaj delamo peljamo v zvezi s to eh, občutljivo temo, to je proračun, ki ni samo strateški instrument, ampak tudi konkreten instrument za gradnjo naše prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Balzani. Besedo predajamo sedaj komisarju gospodu Levandovskemu. Gospa predsednica, gospa poročevalka. Pozdravljam stališče parlamenta o prednostnih nalogah za proračun za leto 2012, ki izhaja torej iz teh smernic. Komisija v skladu s svojo eh, pravico pobude seveda mora upoštevati eh, tudi smernice eh, parlamenta, tako kot smernice sveta. Hkrati pa seveda moramo upoštevati najnovejše podatke, ki jih dobivamo iz 27 eh, držav članic, ki jih seveda preučujejo naše službe, preden pripravijo osnutek sporočula, ki ga bomo objavili 20. aprila. V prejšnjem letu smo imeli prvi test, sedaj pa imamo drugi test letnega postopka, Eh, v skladu z Lizbonsko pogodbo. In seveda se vse dogaja v kontekstu finančne konsolidacije. Mislim, da uh, delujemo odgovorno in v takem kontekstu seveda eh, se moramo odzivati na vse davčne in finančne obveznosti Evropske unije, hkrati pa moramo seveda tudi upoštevati kontekst varčevanja v državah članicah. Nihče ne more ugovarjati temu, da danes bolj kot kdajkoli prej moramo pri pripravi eh, proračuna upoštevati načela zdravega, eh, na, strogega eh, proračuna, proračunske discipline in hkrati seveda moramo eh, evropski proračun eh, oblikovati tako, da Evropi pomagamo v tej postkrizni situaciji. E, mi imamo pač nacionalne proračune in uh, evropski. Pri nacionalnih uh, proračunih gre za socialne transferje, pri evropskem pa za investicije, uh, ki jih je treba pač opraviti zato, da nastajajo nova delovna mesta. In mi moramo seveda tudi upoštevati eh, obveznosti, ki smo jih sprejeli v preteklih letih. Torej vse to igra določeno vlogo pri pripravi proračuna. Eh, kot je eh, poročevalka gospa Balcanjeva tudi izpostavila, mi moramo zagotoviti dovolj sredstev za eh, strategijo 2020. To pomeni, da moramo seveda koordinirati nacionalne proračune z evropskim proračunom, hkrati pa moramo biti zelo natančni in varčni, ko gre za administrativne izdatke. Komisija se je zavezala za manj kot en odstotek eh, proračuna za administracijo in eh, to pomeni, da moramo varčevati pri eh, konferencah, sestankih in podobno. Če upoštevamo to, kar se je dogajalo lani, če upoštevamo torej proračun za leto 2011, lahko izrazim upanje, da bomo letos seveda eh, imeli bolj gladek, neproblematičen postopek, ker bomo pač seveda eh, izhajali iz izkušenj, ki smo jih nabrali do sedaj. In eh, kmalo bomo dejansko lahko predstavili osnutek proračuna za 2012. Hvala lepa. Sedaj v imenu skupin eh, za ELS eh, gospod Lavija. Prosim predsedujoča gospod komisar kolegice in kolegi smernice o katerih bomo glasovali so prvi korak v smeri evropskega proračuna za leto dva tisoč dvanajst evropska ljudska stranka je izrazila od vsega začetka svojo podporo za uresničitev uh, nekega besedila preliminarnega besedila ki ne vsebuje prednostne naloge parlamenta za naslednji proračun ki naj bi ga uh, vložili uh, predložili komisiji tako kot smo že še storili v primeru sveta. Z našim prispevkom smo uh, uh sodelovali pri oblikovanju evropskih prioritet uh, in sogla soglašamo in podpiramo uravnoteženo stališče poročevalke z določitvijo prioritet, ki naj zaznamujejo tudi in, uh, tradicijo Evropske ljudske stranke, kot je rast in uh, razvoj Evrope skupaj z uh, razvojnimi dejavnostmi in inovacijami. Moramo vlagati v to za prihodnost Evrope Evrope in parlament želi poudariti o pričakovanju predložitve predhodnega eh, predloga proračuna strani eh, komisije. Ustrajali smo tudi na pojmu odgovornosti, tako kot eh, je pred kratkim opozarjal tudi komisar Levandovski in to ustrezno. To je bist, mora biti bistvo proračuna za leto 2012. To ne pomeni, da doslej nismo nosili odgovornosti za proračun, ampak danes, bolj kot včeraj zaradi krize, se moramo obnašati, moramo ravnati na odgovoren način. Ne na zadnje mislim, da moramo opozoriti tudi na to, kar se dogaja v številnih severnoafriških državah, ravno zato, ker eh, želimo zavrniti srednjeročne pristope, ki, morajo, ki nam ne morejo zagotoviti ustreznega upravljanja teh političnih dogodkov. Kar zadeva tehnične vidike glasovanja, mislim, da moramo ohraniti eh, nespremenjeno besedilo, ki je prišlo iz proračunskega odbora, sicer pa izražam določene eh, pomislike, kar zadeva potrebo, kar je predlagala skupina GUE, da vključimo davek na, davčne, na finančne transakcije v ta obesedilo, kajti mimo vsebine mislim, da to ni relevantno v okviru proračuna za leto 2012. Hvala lepa, gospod Lavijo. Eh, sedaj pa Göran Ferm za minuto in pol. Tak, eh, Hvala lepa. Gospa predsednica, najprej najlepša hvala gospe Balcani, ki je eh, pripravila zelo dobro izhodišče za svoje poročilo, ki je kratko, konstruktivno in natančno predeljuje najpomembnejša vprašanja. Kaj pa so ta najpomembnejša vprašanja? Pokazati je treba, da strategija Evropske unije 2020 eh, niso samo prazne besede, temveč da gre tu za resen poskus, da eh, Evropa ustvari nova delovna mesta. Tu gre seveda samo za majhen delež eh, celotnih stroškov, lahko pa to igra strateško vlogo, ko gre torej za investicije v projekte, ki eh, jih eh, Eh, države članice ne morejo opraviti in ki potrebujejo solidarnost v Evropi. Tukaj gre za raziskovanje in razvoj, za infrastrukturo, promet, notranji trg, ki ga želimo seveda izvajati, zato da bi izkoristili celoten potencial, ki ga dobro delujoč eh, trg dela bo eh, tudi eh, povečal konkurenčnost. Vse to pa seveda stane eh, kar eh, nekaj denarja. In Države članice in svet morajo seveda storiti tudi vse za to, da bo to uspelo. Če naj bi strategija 2020 eh, delovala eh, in moramo seveda eh, delati na tem, eh, na, te, eh, na ta vprašanja moramo najti odgovore. Sedaj pa gospod Haglund za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalki za odlično upravljeno delo. E, to ni eh, lahka naloga določiti prednostne naloge za proračun. Strategija 2020 je tudi po mojem mnenju najpomembnejše jedro, bistvo. Mi ne moremo čakati na to, da se uresni. Eh, uničuje strategija 2020, ne da bi pripravili ustreznih sredstev. In e, komisija mora tudi pripraviti ustrezne predloge, da bomo to lahko uresničili. Do sedaj je bilo tako, da Eh, sredstev eh, niso zagotovili v zadostni meri za to strategijo 2020 in mi moramo seveda eh, zagotoviti, da tih dobrih zamisli ne bomo pozabili v nekem predalu. Mi smo predlagali tudi amantmaje, predloge sprememb in mi smo tudi zadovoljni s tem, kako je poročevalka to sprejela v svoj predlog. Hvala lepa. Zato svetu pa moram povedati naslednje. V parlamentu smo se marsikaj tudi naučili iz postopka priprave proračuna za leto 2011 in mi moramo tudi nekoliko razmisliti, kako lahko najbolje porazdelimo svoje vire in pri varčevanju moramo seveda vedno razmisliti. Ne smemo namreč pozabiti, da je Evropska unija prevzela celo vrsto nalog in Zanje potrebujemo seveda primerna sredstva. E, naloga sveta je, da ne skrbi za samo uresničevanje samega sebe, temveč da tudi pripravi ustrezna sredstva. In v tem smislu naj bi tudi tekla pogajanja za proračun za leto 2012. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Eles, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. E, čestitam poročevalki za poročilo mislim, da imamo zelo natančno opredeljene naloge in ni preveč eh, podrobnosti, ki lahko motijo proračunski postopek. Eh, moja skupina meni, da moramo upoštevati to, kar se dogaja drugod po Evropski uniji in ne smemo eh, gledati samo na Brusel. Se pravi, v odstavku 21 pravite, ko moramo pregledati negativne prioritete in tudi prihranke v institucijah. In in uh, iščemo odbore, ki bodo poiskali prednostne naloge. Torej, tu je narejeno zelo malo do sedaj. Seveda eh, želimo več denarja za strategijo 2020 in eh, glavne naloge, ki smo jih zastavili, vendar mi moramo uh, gledati tudi na krepitev skupnega trga. Tu ne gre samo za denar, mi moramo namreč eh, tudi pogledati, kje lahko prihranimo na drugih mestih v proračunu. Eh, se pravi, če nekdo želi več denarja, je treba prihraniti na drugem mestu. To je seveda tudi zelo pomemben del priprave proračuna za leto 2020. Potem pa še zadnje. Eh, mi imamo odgovornost, eh, sedaj živimo v času varčevanja in mi moramo razmisliti o financiranju novih projektov in zaradi tega moramo tudi razmisliti o zamrzvitvah v proračunu. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospoda Trüppel, tri minute. Gospa predsednica, spoštovani komisar, gospe in gospodje, tudi mi zeleni menimo, da v časih uh, Eh, pomankanja sredstev in varčevanja moramo najti pravi odgovor, kajti mi moramo v državah članicah odpraviti dolgove na evropski ravni, ne ker eh, pač na srečo ne smemo delati dolgov, se ne smemo zadolževati. Vendar politična pamet ni eh, samo, da odpravljamo dolgove, temveč da investiramo v perspektivne projekte, zato da ne ogrozimo lastnega gospodarstva. In to mora veljati seveda tudi za evropski proračun za leto 2012. Se pravi, mi moramo najti ravnovesje med tema dvema ciljema. Eh, z evropskim eh, eh, proračunom smo seveda v preteklih letih dolo sprejeli določene obveznosti, ki jih moramo financirati tudi v naslednjih letih. Pristop gospe Balcani, da izpostavi. Glavne naloge iz strategije 2020 uh, eh, je dober uh, in mm, mi moramo uh, bolj investirati v obnovljive vire energije in mi moramo dajati več sredstev za raziskave in razvoj na evropski ravni in tega ne smemo ogrožati. Pomembno je seveda tudi, kako uh, sedaj uh, Evropska unija in uh, eh, 27 držav članic uh, zasleduje cilje uh, strategije 2020. Uh, če si ogledamo demokratske spremembe v arabskih državah. Je seveda v interesu Evrope, da tam krepi eh, civilno družbo, demokratske strukture, uvajanje parlamentarnih demokracij in zato seveda potrebujemo fleksibilna sredstva, kajti iz lastnega interesa moramo spodbujati demokracijo po svetu. Kot zelena poslanka želim eh, s pogledom na Japonsko eh, tudi zastaviti vprašanje, kje lahko varčujemo. Seveda pri eh, reaktorjih lahko prihranimo, kajti mi ne vemo, kam z jedrskimi odpadki, zakaj bi pravzaprav sedaj sprožali nove projekte, zakaj ne bi porabili sredstva za uh, izstop uh, iz uh, jedrskega gospodarstva in um, oglejmo si eh, tudi podnebno politiko, mi moramo spremeniti naš način pridobivanja energije in tudi proračun mora dati prve usmeritve eh, v to smer in upam, da bomo v naslednjih eh, finančnih perspektivah tudi pripravili take kakovostne spremembe. Hvala lepa, gospa Trupel, sedaj pa ima besedo gospod Portaž za dve minuti in pol. Hvala lepa, gospa predsednica mi sedaj govorimo o smernicah za naslednji proračun in zunaj eh, pa je na deset tisoče eh, delavcev na cestah, eh, ki demonstrirajo, imajo zelo jasno sporočilo. Pravijo, da politika varčevanja ubija eh, gospodarstva, delovne in življenjske pogoje evropejcev. In mi sedaj pravimo, eh, da nam je bil usiljen model gospodarskega upravljanja in koordinacije. Vendar eh, mi ne vemo, ali bomo na koncu res eh, dobili eh, trajnostna delovna mesta, ali bomo dobili nova delovna mesta. Potem pa tudi eh, pakt za evro, ki ga danes prejemajo, je pakt proti plačam, pakt proti pokojninam. To je pravzaprav pakt, ki zagotavlja, da bodo delavci plačali račun, se pravi, plačevali bodo za krizo, ki je niso povzročili z vidika evropskega proračuna eh, je treba pač povedati, da tu ne najdemo odgovorov na najpomembnejša vprašanja. Kakšna je vloga javnih investicij? Eh, eh, torej, nekateri pravijo, da je potrebna nična rast pri proračunu, nično povečanje proračuna zaradi varčevanja. Torej, potrebujemo evropski proračun, ki bi ga zmrzlili. To pa je napačen odgovor, to je napačen odziv na uh, sedanje dogodke. N namreč ni mogoče, imeti uh, varčevalne politike na nacionalni ravni, hkrati pa reči, ker je varčevanje doma, moramo tudi zmanjšati evropski proračun, eh, kajti to bi imelo samo eno posledico in sicer manj javnih investicij, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. To pa pomeni več brezposelnosti, več spodkopavanja eh, države eh, blaginje in socialne države in to je boj proti ljudem tu gre za povečanje neenakosti in recesije ne smemo spremeniti v stalno politiko varčevanja. E, to poročilo ne ustreza izzivom, ki so pred nami. Mi se bomo vzdržali tu pri tem. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Andreasen za eno minuto. This report for... Hvala, gospa predsedujoča. Osnovna slabost tega poročila je, da pozabljamo na sporočila računskega sodišča v letnem poročilu. Edina informacija, ki je trenutno na voljo, nam nekaj govori o integriteti in učinkovitosti, s katero Evropska unija porablja svoje sredstva če želimo upravičiti povečanje proračuna na osnovi tega, da imamo strategijo Evropa 2020, ki naj bi nas popeljala iz krize, to ni verodostojno, če se pogledamo, kako je popolnoma propadla Lizbonska strategija. Grožnja in to je grožnja, da za omejitvijo evropskega proračuna katastrofalno vplivamo na evropsko solidarnost in na gospodarski razvoj v evropskih državah ni smiseln in kaže na ignoranco eh, pri reševanju gospodarske krize, ki jo dajemo na pleča evropskih državljanov. Od gospoda Cameron zahtevamo ne zamrznitev proračuna, ampak bistveno znižanje proračuna za leto 2011. Če pogledamo, kako se danes obnaša, ne bi na to čakala. Hvala lepa, gospod Wortman, za dve minuti. Ej pa, gospod predsedojoča, dragi kolegice in kolegi, e, podaljam stališče k poročilo gospod Balzani k trem točkam. Prvič, poročilo 2012, v poročilo 2012 stoji na temelju evropskega semestra ciljev za zaposlovanje in e, konkurence in vrčevanja. To v poročilo za naslednje leto to krepi dve, dva cilja, strategija 2020, izboljšanje izobraževalne stopnje in spodbujanje socialnega vključevanja, kar so za me tudi ključne točke za nadaljni evropski razvoj. Drugič poudarja sinergijske učinke med javnimi investicijami iz virov Evropske unije in držav članic, zato da bi izpolnila cilje Evropske unije, več koordinacije, boljše usklajevanje in boljše osredotočanje na smiselne cilje, to bi morali podpreti, zato da bi omogočili tudi bolj uspešno izvajanje in doseganje cilja. Tretjič, Varstvo podnebja, energetski cilji. Glede na katastrofo na Japonske bi morali narediti vse, da spodbudimo obnovljive vire energije oziroma njihovo uporabo ter vzpostavimo ekološko naravnanih delovnih mest. To ne bo samo pripeljalo do doseganja podnebnih ciljev, ampak bo tudi pozitivno vplivalo na področju socialne politike. In ne nazadnje naj omenim tudi to, da Evropski proračun ne sme imeti primankljaja, zato je ustrezno izvajanje proračuna največjega pomena. Samo dva odstotka eh, javne porabe se odraža v tem proračunu. Hvala lepa, gospa Wertmann. Zdaj pa imajo besedo govorniki v lastnem imenu, Goriga, gospod Gariga Poledo, za dve minuti. V prvi. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi najprej naj se zahvaljujem poročevalki gospe Balzani za njeno prožnost, za njeno fleksibilnost. To podarjam zato, kajti prvotno ni bilo predvideno, da bomo danes vodili to razpravo o proračunu, če tudi je to dobra zamisel, saj gre za prioritete za proračunska pogajanja v naslednjih mesecih. Opozoril bi sploh na dve zadevi prvo je vrčevanje. Vrčevanje ni načelo, ampak je instrument. Instrument, eh, s katerim lahko dosežemo proračun, ki bo dejansko verodostojen in ki ne bo pripeljal do tega, da bomo porabili več, kot imamo na voljo, kar lahko vodi v resne politične probleme. To se je zgodilo v marsikateri državi članici. Poleg tega menim, da moramo v letnem proračunskem postopku mora izpustiti drž, vprašanja, ki se ukvarjajo z večletnim finančnim okvirjem. Pri tem mislim predvsem na davek na finančne transakcije. Ta davek z ima upravka z splošnim finančnim okvirom. In če začnemo govoriti o tej temi eh, v okviru razprave o letnem proračunu, potem bodo pogajanja potekala napačno. Lani smo se nekaj naučili. In sicer, če v letnem proračunskem postopku govorimo o zadevah, ki so povezane z globalnim eh, okvirom, bo prišlo do blokade in pogajanja bodo propadla. Zaradi tega imamo zdaj finančno raven, ki ne omogoča pokrivanje tekočih stržkov. Hvala lepa, gospod Gajer, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod in gospodje, gospod komisar Levandovski, danes razpravljamo o potrebi povačevanju ob dolžniški krizi, ki smo ji priča v državah članicah. Kolegica Trupl in eh, tudi drugi so upravičeno povedali, da ta dolžniška kriza nas samo posredno dosega zaradi tega, ker evropski proračun ne, se ne more zadolževati. Kako pa bomo izvali vačevalno politiko v Evropski uniji, če je volumen evropskih izdatkov 2 odstotka vseh javnih izdatkov 27 držav članic? Mislim, da s tem ne moremo posebej vrčevati. Gre bolj za simboliko. Simboliko, ki, s katero nas je, so preplavile države članice na neprimeren način, kot da bi se ta denar izgubljal v nekih eh, neskončnih jaških eh, in poniknil nekam. Sredstva morajo seveda prihajati tudi nazaj, ne ena proti ena, zaradi tega, ker eh, Evropska unija ni hranilnica in podpiramo tiste, ki so manj razviti Evropske unije, ampak pri meni v severnem porednju Vestvalije je skoraj vsak eh, tržni instrument eh, sofinanciran z evropskimi sredstvi. Če bomo ta sredstva črtali, potem bomo imeli bistveno manj delovne politike, politike zaposlovanja. To lahko povem kot socialni demokrat. Če si pogledamo, kako države članice porabljajo evropski denar. V letem poročilu računskega sodišča beremo o tem, da so upravljeni sistemi pri upravljanju z evropskimi sredstvi pomankljiva. Prebiram nekaj o tem da je ponovno pobiranje napačno financiranje oziroma porabo sredstev eh, znesek v milijardnih višinah eh, in to me skrbi. Berem tudi nekaj o tem, da tam, kjer so evropski programi napačno upravljani, da bi bomo se jih omaknili. To se dogaja tudi v Nemčiji, kot tudi v Združenem kraljestvu. Sveta, sveta danes ni tukaj, eh, svet pa predstavlja države članice, ki jih pozivam, da njihova proračunska sredstva bolje upravljajo. Mislim, da bi nam to bistveno eh, po bolje pomagalo, tako da bi lahko denar na evropski ravni bolje uporabljali, ne več, ampak eh, bolje upravljali, k temu lahko prispevajo države članice in s tem pokažejo svoje pripravljenost na vrčevanje. Hvala lepa, gospod Gajer, gospa Jensen, za dve minuti. Hvala, predsedujoča. Naj se tudi sama zahvalim poročevalki Balcani. Mislim, da imate zelo zanimivo, pa tudi zelo težko nalogo, ko gre za pogajanja. Gre tudi za sedemletni finančni okvir, ki je oblikovan tako, da postaja vedno bolj strog, vedno bolj ozek. In tukaj se soočamo z novimi pobudami, ki jih bo treba financirati. Uh, investicije v energijo, v navigacijske sisteme in podobno. Vedno težje je zadeve nekako uskladiti, pokriti. Ne strinjam se z zelenimi, ki menijo, da eh, bi morali to zadevati tudi raziskave. Raziskave so zelo pomembne, tudi če upoštevamo, kaj se dogaja na japonskem. V tem smislu je pomemben tudi projekt ITER, potrebujemo sredstva za energetske projekte in to vrstne investicije. Zdi se mi dobro, da je komisar povdarjal, da pri evropskem proračunu ne gre za nacionalne proračune, ki so drugače oblikovanje. Evropska unija pa mora tudi izplačevati sredstva, za katere se je zavezala, da jih bo izplačala. Upam, da bomo dobili dober proračunski postopek, upam, da bomo delovali bolj inteligentno ne tako neumno kot doslej, ampak bolj pametno in da si bomo pogledali bolj natačno, kakšne so dejanske potrebe. Zahvali bi se tudi gospodu komisarju, da je rekel, da moramo vrčevati pri drugih izdatkih, naprimer upravnih, administrativnih. To lahko naredimo kratkoročno. Zdi se mi je smiselno, da je na to upozoril. da bi morali zamrzniti izdatke v komisiji, to bi morali predvideti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jensen. Gospod Fajmon, za eno minuto. Gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar, gospod in gospodje, poročun Evropske unije za leto 2012 mora biti uravnotežen. Tukaj mora slediti tradiciji, ki smo jo že sprejeli. Ne smemo spet zapasti v spore kot leta 2011. To bi zelo negativno vplivalo na proračun kot tudi evropsko gospodarstvo. Da bi se izognili to vrstnim sporom in sprejeli proračun, potrebujemo ustrezni ni osnutek proračuna, ustrezno pripravljen proračun, ta proračun mora biti v današnjih časih varčen, kajti tudi države članice pričakujejo, da bomo v času vrčevanja, vse splošnega vrčevanja, tudi v Evropski uniji ustrezno omejili proračun. Če tega ne bomo upoštevali, bo trpela naša verodostojnost. Hvala lepa, gospod Ferreira, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Vidimo, da tukaj ni alternative do nekega konsensa med eh, levico in desnico, ki nas je pripeljala v to krizo. Tukaj ni nobene strategije za izhod iz krize ta alternativa pomeni globoke spremembe v evropskem proračunu, treba se drugače pogledati na vire in na naše cilje. Kar trenutno počnemo je eh, povečevanje razlik med državami članicami drž evropske. Proračun Evropske unije pa bi moral omogočiti popolno izkoriščanje potencijalov držav članic, eh, vzpostavitev uh, delovnih mest, zmanjšanje revščine, socialne pravice, mora zagotavljati strezno socialno kohezijo. Ne smemo to spreminjati v neke vrste blago in spodbujati liberalizacijo na vseh mogočih sektorjih eh, gospodarstva, tako da bodo ogrožena delovna mesta. To se bo namreč zgodilo z strategijo Evropa 2020. S tem se bodo še povečali razlike med državami članicami, razlike med ekonomijami naših držav članic, kar bo samo pripeljalo do povečanja strukturne brezposelnosti. Zato potrebujejo novo strategijo za solidarnost in trajnostni razvoj, ki temelji na novem razvoju na vseh področjih, tudi eh, okolja socialnih pravic, kar podpira tudi evropski proračun. Zato smo podali veliko amadmajev k temu poročilo. Ta proračun bi moral pomagati razvojni pomoči in spodbojenju miru, ne pa da podpiramo vojaške poslovšene, kot jih vidimo danes, ki se financirajo iz evropskega proračuna v veliki večini. Zato mora evropski proračun temeljiti na drugačnih temeljih. Hvala lepa, gospod Morganti, za eno minuto. Predsedujoča, kolegice in kolegi, to poročilo, ki bi morala, moralo zastaviti usmeritve parlamenta za proračun 2012, se mi zdi brez pravega smisla. Najdemo samo nekaj splošnih eh, izjav in ni povsem jasno, kateri so eh, dejanske prednostne naloge parlamenta z ozirom na pripravo novega proračuna. Omenja se namreč večkrat strategije Evropa 2020, to je široka strategija, morda preveč ambiciozna ambiciozna in preveč draga tudi. Eh, katere naj bi bile torej prednostne naloge parlamenta? Same države članice se morajo soočati z, z, z, z skrčenimi proračuni zaradi finančne krize. Tudi zato ne moramo misliti, da Evropski parlament lahko postori veliko, zato bi bil video raje manj besed, manj namir, ampak navedbo nekaj jasnih eh, smernic. Zavedam se, da to poročilo eh, zadeva splošne usmeritve, ampak tako kot je zastavljeno, se mi zdi skoraj nekoristno in samo, samo sebi namen. Hvala. Hvala lepa, gospod Morganti. Gospod Hartong za minuto 30. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa Balcani s svojim poročilom kaže na naslednje. Evropska unija ne skrbi dobro za svoje državljanje, ampak predvsem zase. Socialisti in krščanski demokrati skrbijo za to, da v parlamentu še vedno potrošimo preveliko denarja. Hiša evropske zgodovine, asistenti in tako naprej. Vse to imamo za tiste, ki imajo dobre zveze. Tukaj imamo tudi prestižni projekt z imenom Galileo, imamo evropski televizijski kanal. Vse to je zapravljanje denarja. In poleg tega eh, si upaj govoriti o vzdržnosti in o. Eh, solidarnosti. Tega ni, to imamo predvsem v obliki visokih cen in zapravljanja denarja. To vsekakor ni to, kar pričakujejo evropske državljani. Ni nobenega govora o vrčevanju, gre samo za to, da bi zapravili še več denarja. Mislim sem, da postajamo starostjo modri, ampak tukaj tega ni. Vidite, gospod Šurjan, dve minuti. Köszönöm a szót, elnök asszony! Hvala, gospa predsedujoča, predlagam, dragi kolegice in kolegi, da bi morali po zadnjih govorih priti na realnost. Ni bilo lahko za poročevalko sestaviti to poročilo, kajti ne moremo se še zediniti, kar zadeva številke komisije, nam namreč še, še ni podala nekega proračunskega okvira, osnutka, o načeljih lahko dolgo razpravljamo, poročevalka je v to vprašanje tudi zelo dobro interpretirala namreč, kako naj bi strategijo Evropa 2020 ugradili v proračunski okvir. Ampak njena odločitev, da na področju strokovnih politik še nimamo nekega okvira oziroma da sploh še niso določene, upravičuje nekaj kritičnih eh, pripomb, kajti brez eh, teh strokovno-političnih ciljev je vse skupaj nekoliko brez vsebine, pa vendar se lahko zedinimo glede nečesa. Kohezijska politika se nam zdi posebno pomembna, kajti ta kohezijska politika se je zdaj še posebej zagnala. Trenutno se pojavljajo velike prošnje po financiranju, sploh na tem področju. Nasprotju z predgovorniki naj povdarim, da ta plačila niso namenjena sama sebi, ne gre za zapravljanje denarja, gre za izplačila oziroma plačila ter financiranje v nekaj, kar naj bi spodbudilo doseganje evropskih ciljev. Zapostavljene regije tukaj nekaj dobijo, zato da bi napredovali treba je storiti nekaj, da bodo investicije prispele tja, kjer so potrebne. Prestižne investicije pa so nekaj drugega. Odbor za proračun mislim, da je dobro upravil svoje delo. Hvala lepa, gospa Grelji za dve minuti. Hvala predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ne se zahvalim poročevalki Balcani za doslednost v svojem poročilu, kar zadeva splošne smernice za proračun 2012. Ta, to poročilo vsebuje jasno politično sporočilo. Dejansko imamo določene omejitve, ki težijo nad proračunom in zaradi tega dejansko moramo iz, hkrati tudi biti kos političnim in socialnim izzivom. Torej, države članice mm, se pogovarjajo salo, samo o varčevanju, ampak parlament kot so, eh, so eh, pri postopku so odločanja upošteva tudi eh, upošteva pravice na tisoče in tisoče delavcev, ki danes demonstrirajo v Bruslju, kaj ti dejansko v glavnem pristop proračuna je nepravilen in samo povzroča še dodatno brezposelnost v Evropi. Torej, prvič se jasno sredo osredotočamo na cilje strategije 2020, tako da v središče pozornosti potegnemo ponovno zaposlovanje in rast. To so naše prednostne naloge, kajti strategija 2020 cilj, zastavlja kot cilj. Um, 75 eh, odstotkov zaposlenosti, kar zadeva aktivno eh, prebivalstvo. Seveda, tako kot je povedal gospod Levandovski, v francoskem tisku eh, se pojavljajo tudi zelo negativne, negativni glasovi. Dejansko nekateri bi želeli tudi omejiti financiranje evropskega delovanja, kaj ti gledajo na to ne kot dejavnik dodane vrednost, ampak kot dodano, dodani stroš, strošek, ki ne omogoča uresničanje ambicioznih politik. Ampak, ne ne smemo se motiti, proračun dva, dva, 2012 bo dejansko spet nov izziv za vzpostavitev večletnega finančnega okvira in mm, če se ne bomo osredotočili na strateške cilje, bo težko razviti ambiciozne cilje in dejansko moramo poštevati tudi dejstvo, da bo treba oduzeti določena sredstva iz skupne kvetijske politike, ampak stvari moramo združiti, ustvariti sinergije in zaradi tega, gospod komisar, upoštevamo vaše sporočilo v zvezi z uresničenjem uresničevanja splošnega okvira za proračun. Hvala lepa, gospa Grelje. Zdaj pa predamo besedo gospodu Gerbrandiju za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želimo zgraditi neko hišo in jo damo v naročilo, dobimo na koncu gromozanske račune. To poznamo in enako se dogaja v Evropi. Na koncu finančnega leta prihajajo najvišji računi, to je običajno upor do plačevanja tega plačila tudi iz mnogih držav, tudi iz nizozemske in nič drugega kot nezaupanja vredna država. Če želimo zgraditi neko hišo in se strinjamo z oblačilom, na koncu pa nočemo plačati. Seveda lahko v končni fazi nekaj privrčujemo, to moramo v Evropi prav tako narediti. V točki 21. gospod Balcani upravičeno opozarja na to, ampak končni obračun je treba nekako poravnati. Če se bomo temu opirali, potem bomo spodbujali skepso proti Evropi. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospoda Lamasurija ni v eh, dvorani, pa čeprav predstavlja odbor za proračun, zato predajamo ponovno besedo, oziroma predajamo besedo za tega gospe Hercog. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Proračun leta 2012 je že šesti v večletnem finančnem okviru oba proračunska organa ja že natančno poznata pomanjkljivosti, kot tudi pozitivni razvoj pri obstoječih večletnih programih. postavke morajo zagotoviti, da bomo dosegli cilje Evrope, sploh cilje strategije 2020. Samo na ta način bomo Evropo popeljali iz krize za spodbojanje zaposlovanja inovacijami in raziskavami in razvojem, za prioritetami na energetskem področju, za spodbojanjem socialnega vključevanja in boja proti revščini strategija Evropa 2020 je lahko verodostojna samo, če bo ustrezno tudi financirana. Zato naj spomnim vse na to, da parlament večkrat obozril na eh, to težko vprašanje, zdaj moramo države članice in tudi svet eh, spodbiti k temu, da sprejeme potrebne korake. Ne moramo se dovoliti s tem, da imamo manj Evrope v času, ko nas prizadevajo naravne katastrofe, gospodarska kriza, ki uničujejo življenja mnogih Tukaj ne gre samo za posledice, samo za eno državo, za eno versko skupnost, ampak za cele regije in mnoge države. Potrebujemo več Evrope, potrebujemo skupnostna sredstva, ki jih moramo uporabljati bolj učinkovito. Hvala lepa. Zdaj ima gospa Holmajer besedo za minuto in pol. Gospa predsedujoča, gospod in gospodje, proračun 2012 je pred eh, težko finančnim in političnim ozadjem 27 držav članic. Iz tega razloga si prav gotovo ne bomo mogli privoščiti vsega, kar bi si v končni fazi želeli. Predloženo poročilo kolegice Balcani je kompromis, ki ga lahko podpremo, pa vendar imam nekaj kritičnih pripomb. Za me več denarja ne pomeni nujno več solidarnosti in več Evrope gre v bistvu za to, da izboljšamo kakovost porabe sredstev. To moramo spodbuditi, tako da, bodo, da tudi zagotovimo izpolnitev ciljev, ki smo si jih zastavili. Tudi vprašanje potencijalnih novih lasnih sredstev moramo vedno kritično preveriti. Se ne sme priti do nove dodatne obremenitve državljanov, pa tudi podjetij, ki morajo ohranjati svojo konkurenčnost v poslovnem svetu. Zdaj se jim pomeni, da ne podarjamo samo, da evropski proračun presa samo 2 odstotka javnih financ eh, Evrope. Dejstvo je, da gre za bistveno večji finančni volumen, zaradi tega, ker to podpirajo tudi države članice za sofinanciranje, sploh če upoštevamo izpolnjevanje oziroma izvajanje evropskih programov. Raziskave eh, Izobraževanje, spodbujanje gospodarske rasti so pomembni cilji, ki jih spodbujamo. Veliki projekti, kot je ITER in tukaj se zahvaljujem gospe Jensen za njene pri eh, pombe. Te projekte je treba jasno sfinancirati in tudi izvesti, kajti drugače nas bodo američani bistveno prehiteli, saj eh, kar, istočasno kot mi pripravljajo enak eh, projekt. Ne smemo za, nazadovati. Hvala lepa. Zdaj predamo besedo gospodu Fernandesu. Gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, najprej naj se poklonim delu Balcanjeve. To ne pomeni, da vsekakor ne želim podati nikakršnih pripomb. Mislim, da splošne smernice, ki smo jih sprejeli, so presplošne. Mislim, da te smernice so bolj resolucija za neko strategijo eh, za Evropo 2020, kot pa raje usmeritve za leto 2012. V leto 2011 za leto 2011 imamo prednostne naloge, ki eh, pa jih izgubimo v letu 2012 s temi splošnimi smernicami. V letu 2011 smo imeli prioriteto eh, in sicer v obliki mladih, kar pa se ne nadaljuje v letu 2012. Strategija 2020, ki jo podpiram. nas sili k temu, da izpostavimo, da smo skoraj pozabili na kohezijsko politiko, ki pa je v resnici izredno pomembna in to ne sme biti samo instrument orodje za prilagajanje. To ne sme biti politika, kateri lahko uh, oduzamemo določena sredstva za to, da jih eh, prenesemo na strategijo Evropa 2020. Naj opozorim, da ni niti besedice v zvezi z kohezijsko politiko, ki pa je za nas izredno pomembna. Vsekakor imamo še nekaj časa, da popravimo te eh, pomankljivosti in bomo imeli tudi možnost, da rešimo te probleme. Hvala. No, Hvala lepa, gospod, uh, eh, gospod Matera, minuto in pol izvolite. Hvala, <clears throat> predsedujoča, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ne se zahvalim eh, poročevalki za opravljeno delo. Proračun za leto 2012, kot tudi za 2013, bosta. Eh, proračuna za konsolidacijo, za omejevanje izdatkov držav članic in bodo morali predstavljati referenčno točko, kar zadeva zneske, ki bodo določeni v naslednjem finančnem okviru. Uh, prispevek LS v okviru smernic za leto 2012 je eh, temeljil na načelu odgovornosti, kar pomeni zasledovanje cilju varčnosti, učinkovitosti in uspešnosti za čim manj razpoložljivimi sredstvi. Strategija 2020 je osredotočena na pomembne prednostne naloge, ki začetno niso bile vključene v poročilu Balcani kot raziskave, inovacije, razvoj in rasta, ampak to je izredno povdarila naša politična skupina. Prednostne naloge unije tirejo ustrezno financiranje in torej je pomembno zagotoviti fleksibilnost med eh, proračunskimi poglavji za to, da se bomo bolje soočali s težavami, ki izhajajo iz gospodarske krize. In moramo torej predlagati nek proračunski okvir, ki naj vključuje lasne sredstva. Tudi nisem za zbiranje teh sredstev za uvedbo eh, davka na finančne transakcije, tako kot predlaga skupina skupina GUE, ampak sem za neko poglobitev strani komisije, kar zadeva recimo soočanje, tehnično soočanje s temi izredno pomembnimi vprašanji, zato da okrepimo evropsko dodano vrednost. Hvala lepa za a, dodatni čas. Hvala lepa, gospa Matera. Sedaj pa prehajamo na postopek pritegnitve pozornosti in predajam besedo gospodu Manki za eno minuto. Vážená pani predsednička, Pan komisar, kolegine, kolegovja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi, Evropska unija je, si je zastavila merljive cilje do leta 2020. Ti cilji so bili ratificirani strani držav članic. Imamo torej neko o, smer in uspeh Evropske unije bo odvisen od uresničevanja teh ciljev. To odvisno je tudi od odgovornosti posameznih držav članic a, e, in sicer a, e, od tega je odvisno, če bomo imeli več e, delovnih mest, če bomo skrčili šolski osip, če bomo imeli večje število število univerz in študentov, zmanjšanje števila ljudi, ki se soočajo z revščino in eh, sicer ne glede na to, če bomo sposobni tudi eh, reševati okoljske probleme. V Evropski uniji obstaja soglasje to, da vlada v moji državi je sklenila, da skrči sredstva za operativnost akcijs, operativne eh, programe in sedaj se pogaja tudi, kar zadeva avtoceste. Torej, vpraš, sprašujem vas, komisar, ali vi eh, posamezno in eh, cel kolegi podpirate za misel, eh, da gremo v smer, ki ni v interesu z Evrope 2020. Hvala lepa. Zdaj predamo besedo gospe Beno. Vidim eno minuto rozpočet je kľúčovým nástrojom európskej integrácie. proračun je kľúčno sredstvo za európsko povezovanie veliko je odvisno od proračuna v kríznom trenutku európsky proračun lahko prispeva k um, omehčanju določenih varčevalnih politik držav članic in lahko vlaga sredstva v uh, projekte upam da eh, poro, sicer, poroči, sicer moram reči da poročilo podpira tudi uh, evrov obveznice za infrastrukturo, ampak to ne sme biti alternativa za eh, splošne evrov obveznice. To je ločena stvar. Podpiram zamisel evrov obveznic, kajti to je logični korak v okviru postopka povezovanja Evrope. Ni mi všeč zamisel krčenja evropskega proračuna, to ni v interesu eh, gospodarstva, solidarnosti med državami rasti. To bi bilo sebično in kratkoročno in tako bi ločevali med državami, ki a, so prejemnice in ki so, tiste, ki so plačnice. Vsi morajo imeti prednost od povezovanja. To je način, kako moramo postopati v okviru evropskega proračuna. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Hvala lepa, komisár, kolegice in kolegi. Uh, proračun, prednostne naloge za proračun 2012 eh, bodo imele vpliv na prihodnost, zato mislim, da moramo eh, ustrezno tudi varčevati v prihodnje. Zato mislim, da moramo razmišljati tudi, moramo razmišljati tudi o nekem mesečne, to, tem mesečnem potovanju med Brusljem in Strasburgom, ki povzroča nelagodje med davkoplačevalci. Eh, ta cirkus nastane ogromno denarja. Leta 2012 bi eh, morali razmisliti o tem, eh, ali lahko skrčimo ta potovanja oziroma da spremenimo način, kako izvajamo te, ta plenarna zasedanja. Dodatno vprašanje je, Eh, Evropski muzej. Mislim, da to je nekaj, kar lahko odložimo na trenutek, ko Evropska unija bo okrevala. To bi nam omogočilo, da denar raje porabimo eh, za eh, programe za leto 2012 in za to, da izboljšamo način delovanja. Hvala lepa. Besedo predajamo gospe Smolkovi. Za slovo v prvem radi chcem oceniti prácu spravodajky. Hvala lepa. Želela bi čestitati poročevalki ki eh, je dejansko stvari imenovala tako, kot jim je zares ime. Proračun za leto 2012 in dlje mora biti ambiciozen, če želimo doseči cilje in strategije za leto 2020 in zato, da se bomo lahko išli iz krize in konkurirali ostalemu svetu. Eh, naj opozorim tudi na srečanja z nacionalnimi parlamenti v luči eh, razpravljanja o o proračunih nacionalnih držav za leto 2012. Evropski proračun ne sme biti v primankljaju, predstavlja samo 2 odstotka eh, izdatkov v okviru Evropske unije. Obstajajo velike razlike med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni. Evropski proračun je oblikovan za to, da vlagamo v prihodnost Evrope. Svet mo, nas mora razumeti, če so smišljali predstavnike Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, ki skušajo zamrzniti evropski proračun, kar bi seveda upočasnilo rast Evrope. Hvala lepa. Zdaj pa a, zaključujemo tako, da predajmo besedo gospodu Levandovskemu. Izvolite, gospod komisar. Hvala predsedujoče. Samo tri točke. Kar zadeva strategijo 2020 in prilagoditev, eh, seveda eh, tukaj imamo jasne smernice v poročilu gospe Balcanjeve. 91 odstotkov eh, proračuna za leto 2012 lahko pripišemo ciljem za leto 2020. To velja tudi za strategijo za celotno leto 2012, ampak skušamo to še prilagoditi v okviru tega, kar je bilo dogovorjeno pred mnogimi leti za obdobje 2007-2013. Seveda to omejuje naš eh, manevrski prostor, to moramo postoriti v to prilagoditev v okviru večletnega sporazuma, ki sega še v letu 2006. Drugič, naj se odzovem na besede gospoda Elisa, ampak tudi na besede gospoda Gajerja in Holm, gospe Holmajer, kar zadeva negativne prioritete. Bojim se, da je to prava zgodba, kar zadeva proračun 2012. Ampak to mora biti tako in e, veliko bolj kot kadarkoli prej. Poleg pozitivnih e, prioritet moramo gotoviti, pri čem smo neuspešni kaj ni ustrezno vodeno, zato da lahko privarčujemo. Torej moramo, imamo, moramo imeti pozitivne prednostne naloge, tako kot tudi negativne eh, prednostne naloge. In pa kar zadeva administracijo in strokost na tem področju, to je nujnost. Odgovor gospe Herceg, ki je govorila o potrati, o tratenju z denarjem. Torej, administracija predstavlja 7 odstotkov celotnega evropskega proračuna. Mislim, da je to sicer boljše sorazmerje v primerjavi s preteklostjo. In uh, tudi mnogi eh, nizozemci nas uh, silijo k temu, da smo bolj strogi. In uh, ko govorimo o zamrznitvah. Seveda eh, tukaj nekateri govorijo celo o krčenju proračuna, ampak gre za proračun, ki ne sme imeti primakljaja in eh, nas ne morejo kriviti, da neustrezno upravljamo z denarjem v državah članicah. To ni prava logika. Eh, ne vem, sicer gospod Gebrant je govoril sicer tudi o tem, ampak tukaj gre tudi za zrelost programov. Gre tudi za verodostojnost proračuna, ki, evropski proračun proračun mora imeti svojo verodostojnost in tudi v času varčevanja moramo vsekakor plačevati svoje račune za elektriko, na primer. Tukaj gre za kredibilnost Evrope, gre za vprašanje kohezije in tam pa govorimo bolj o naložbah. In eh, seveda bomo skušali se odzvati tudi na prošnje tistih, ki uh, dejansko uh, v tem trenutku demonstrirajo zunaj parlamenta in pred Berlemontom. Zdaj pa, da zaključimo razpravo, predajmo še enkrat besedo poročevalki gospe Balcanjevi. Hvala lepa. V besedah eh, kolegov sem večkrat slišala besedo odgovornost. To, da obstaja tudi neka odgovornost, za katero menim, da je res prednostne naloga, kar zadeva institucije. Imamo predvsem odgovornost, da uresničujemo naše programe in sicer, da dosežemo to, da državljani uh, ne ostajajo samo v naših besedah. Moramo biti dosledni glede na to, kar obljubljamo in izjavljamo. Danes veliki projekti so projekti strategije 2021. Prvi cilj, več delovnih mest, ni samo zelo ambiciozen, ampak je celo izmerljiv z nekimi merli, merili, ki naj izmerijo zmanjšanje, skrčanje brezposelnosti. To se mi zdi zelo specifičen in ambiciozen cilj in se mi zdi temeljnega pomena, da začnemo delati ravno na tem, zato da ga uresničimo. Dokler bomo gledali na strategijo 2020 tako na preveliko, preambiciozno strategijo, zato da jo prevedemo v konkreten dokument, kot je proračun, potem bomo tvegali še dodaten neuspeh. In je ravno to, kar si nihče ne želi, začenši s komisijo. Mislim, eh, da lahko, eh, se lahko spomnim na prvo sporočilo strategije 2020, ampak še nekaj pomembnega. Varčevanje ni politika, ni instrument, je pogoj, je pogoj, pred katerim um, se moramo Eh, kateremu se moramo odzvati, ne tako, da konsolidiramo eh, odhodke, ampak tako, da uporabimo to posebno orodje, kar je evropski proračun. To je instrument, ki nam omogoča, da dosežemo nekaj novega letos. Evropski proračun služi ravno temu, ne samo, da obremenimo prvo, prvo šest mesečje v letu, ampak da ustvarimo globalno strategijo, da ustvarimo sinergije med nacionalnimi proračuni in našim proračunom proračun, to je čudovit evropski instrument za to, da damo več vrednosti javnim sredstvom, za to, da ustravimo pravo metodo, za to, da uresničujemo to strategijo za leto 2012, ki je res ambiciozna in iz tega naredimo pravo evropsko stvarnost. Hvala lepa, gospa Balcani, s tem se zaključuje naša razprava. Glede na uro bi rekla, da bomo zasedanje eh, prekinili do 11.30 in takrat bomo da nalivali z glasovanjem. Hvala lepa.